Περνάμε στο δέκατο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Χουάλα λίπα. Zdaj prehajamo na deseto točko na dnevnem redu. Gre za nadaljne ukrepe po konferenci v Berlinu, izvajanje embarga na orožje za Libijo. Povabili smo tudi člane delegacije za odnose z državami Magreba na današnjo sejo. Lepo pozdravljeni. Pozdravljam tudi dva govornika. Gospa Stephanie Williams iz OZN. Zaradi zasedanja skupnega odbora 5 plus 5, ki poteka na Dunaju se nam bo, oziroma v Ženevi se nam bo pridružila preko spletne povezave. Pozdravljam pa tudi gospo Džili, ki je odgovorna za države Magreba pri SZD. General Graciano, predsednik vojaškega odbora Evropske unije, je rekel, da v svoji karieri še nikoli ni videl vojne tako blizu meji EU. Malce prej smo govorili o razmerah v Sahelu in eden od problemov je trgovina z orožjem preko Libije. Embargo na orožje je bil določen z resolucijo Varnostnega sveta OZN. Ta odločitev je bila potrjena tudi na konferenci v Berlinu. Ampak gospod Borel je dejal, da izvajanje ni dobro. Operacija se imenuje Sofija, zato ker se je takrat na nemški ladji rodila deklica s tem imenom. Operacija se tako torej imenuje zato, ker. Eh, ker je bila ona na tej ladji. No, ta operacija, o kateri zdaj govorimo, pa ladji nima. Včeraj je potekala seja ministrov za zunanje zadeve, odločili so se, da bodo predstavili novo misijo na mesto misije Sofije in začeli bodo izvajati tudi embargo na orožje, v skladu z sklepom Varnostnega sveta OZN. O tem bodo govorili zdaj tudi naši zunanji ministri. Najprej dobi besedo gospod Williams za 10 minut, zato da nam pove, kje smo po mesecu po berlinski konferenci. Ja, lep pozdrav, veliko veselje mi je, da vas lahko nagovorim iz Ženeve, vas v Evropskem parlamentu. Danes smo začeli z drugim krogom pogovorov skupine 5 plus 5. To so države, ki so vključene v konflikt v Libiji. Nadaljevanje teh pogovorov seveda poteka po začetnem srečanju odbora za spremljanje v Libiji po berlinski konferenci. Gre za srečanje, ki je pred dvema dnevoma potekalo kot prvič srečanje IFO. Mislim, da je bilo srečanje zelo pozitivno. Imeli smo resne pogovore o tem, kaj se je zgodilo od konference v Berlinu. Pogovarjali smo se o izzivih, s katerimi se soočamo pri izvajanju, ne zgolj sklepov iz berlinskega sporočila, ti sklepi celovito naslavljajo libijsko problematiko, ki je zelo kompleksna. Istočasno pa je bila v Združenih narodih v Varnostnem svetu sprejeta resolucija 2510, ki podpira sklepe berlinske konference. Kaj je bilo doseženo na berlinski konferenci, če spostavim najprej pozitivne vidike? Oblikovala se je mednarodna zaščitna skupina oziroma neke vrste ščit za Libijo od januarja do danes bom predstavila situacijo. Kaj se je dogajalo od 19. januarja do danes, kaj smo mi storili za to, da bi začeli izvajati operativni dokument, ki je pospremil berlinske sklepe. Unzmil je udeležencem um, 13 državam in trem regionalnim organizacijam v Berlinu predstavil svojo vizijo tega, kako izvesti v praksi sklepe iz konference. Kako preiti z mednarodnega procesa na libijski proces. To je skladno tudi z predstavitvijo Salameja varnostnemu svetu 29. julija lani. Kaj se je zgodilo po Berlinu? Več pomembnih srečanj je potekalo eno v Alžiriji. Alžirija je sklicala 23. januarja ministersko konferenco sosednjih držav, potem se je sestal tudi odbor na visoki ravni za Libijo 30. januarja in sicer v Kongu. Potem so potekale še razprave na 30. rednem zasedanju vrha Afriške unije v Adisu od 9. do 11. februarja. Potem je pa tu še zasedanje svetov za ministrov za zonanje zadeve, ki je potekalo včeraj v Bruslju. Če to regionalno in mednarodno plat povežemo še s prijetjem resolucije 2510, 9. februarja je bila sprejeta v Varnostnem svetu Združenih narodov. Po devetih mesecih relativnega neukrepanja je bila sprejeta in v tej resoluciji smo pozvali k celoviti prekonitvi ognja. Ta resolucija je zelo pomembna tudi z vidika tega, kaj so Libici morali slišati strani Varnostnega sveta. Šlo je za neke vrste sporočilo o tem, skozi kaj gre trenutno ta država, da mednarodna skupnost to spremlja. Številni Libici prosijo za podporo pri zagotavljanju miru in stabilnosti. Kaj smo mi storili še pred berlinsko konferenco in tudi po berlinski konferenci? Aktivirali smo vse tri možnosti: gospodarsko, varnostno in politično. Na gospodarskem področju smo začeli delovati še pred Berlinom. 6. januarja smo se sestali z libijskimi strokovnjaki, začeli smo se pogovarjati o tem, da bi vzpostavili dve komisiji, eno eh, gospodarsko, sestavljeno iz libijskih strokovnjakov, drugo pa v takšno, ki bi se ukvarjala z mehanizmom za obnovo in razvoj. Komisija gospodarskih strokovnjakov je prejšnji teden v Kajru sklicala drugo srečanje te skupine, te komisije. Dogovorili so se in tudi sprejeli osnutek referenčnih pogojev za to komisijo, opredelili so nujne naloge, ki jih mora komisija izvesti. Osredotočajo se na takošno problematiko v Libiji, predvsem z vidika bančnega sektorja in gospodarstva. Vse skupaj je pod velikim pritiskom zaradi blokade na področju nafte, tudi celotna libijska proizvodnja nafte je trenutno zaustavljena, to pa je edini vir prihodka praktično za Libijo. Zato zdaj ugotavljamo, kaj se bo zgodilo v kontekstu te bančne krize več bank na vzhodu Libije bi utegnilo postati nelikvidnih, nesolventnih v prihodnih mesecih, tudi ena od največjih bank in tudi finančni in gospodarski pritisk na državljane se bo zaradi tega povečal. Tri delovne skupine smo oblikovali na tem drugem srečanju v Kajru. Ukvarjali se bomo s ključnimi vprašanji, ki so vezani na blokado na področju nafte. Predvsem nas zanima, kako se bo porazdelil prihodek. Ukvarjamo se z decentralizacijo, z bojem proti korupciji in s preglednostjo. To je en nabor težav. Drug nabor težav je vezan na krizo v bančnem sektorju. Tu se dotikamo pravzaprav bistva same razdelitve med institucijami. Centralna banka v Libiji je razdeljena na vejo v Tripolisu, to je glavna veja, in druga veja, ki ima sedež na vzhodu Libije. Zadnja delovna skupina pa se bo ukvarjala z obnovo in razvojem. Tudi z obnovo se ukvarjamo, s ponovno izgradnjo, tako bo enkrat zagotovljen trajni mir, ko bo zagotovljena stabilnost, da lahko te projekte ponovne izgradnje izvajamo približno enakomerno po državi. Številna mesta so bila uničena, Hazi, Derja na vzhodu, na jugu, prav tako dve večji mesti, tudi na zahodnem delu Libije, večji del Tripolisa, Voršafana. Vsi ti so bili uničeni v letu 2014. Tudi prve vojaške pogovore smo opravili v Ženevi in sicer med 2. oziroma med 3. februarjem in 8. februarjem. Šlo je za šestdnevni sestanek, šlo je za prvi korak pri zagotavljanju trajne prekinitve ognja. Skušali smo okrepiti in nadgraditi trenutni zelo krhki status premirja čez nekaj trenutkov bom kaj več povedala tudi o prvem sestanku. Obe delegaciji sta se odločili, da se ne bosta srečali neposredno, kar pomeni, da smo vodili usporedna pogajanja. Dosegli pa smo dogovor o tem, da se ohrani to trenutno krhko premirje. Ohraniti je treba libijsko suverenost in ozemalsko celovitost, preprečiti je treba kakršnokoli poseganje. Preprečiti je treba odhod nelibijskih borcev, boriti se je treba proti terorističnim skupinam. Obe strani sta se dogovorili o tem, da je treba ohraniti ukrepe za izgradnjo zaupanja, med drugim tudi tiha izmenjava zapornikov in vračanje pokojnih. Želimo si tudi, da bi se notranje razseljeni lahko vrnili na svoje domove, predpogoj je, da se doseže prekinitev ognja. Lahko ločimo sile, lahko oblikujemo miroljubno območje, kamor se lahko civilisti vrnajo. Zato smo tudi nadaljevali danes pogajanji, da bi dosegli prekinitev ognja. Soočamo se s precejšnjimi resnimi izzivi na terenu. Več kot 200 kršitev premirja iz 12. januarja smo zabeležili. Mi neformalno spremljamo to premirje. Formalni mehanizem za spremljanje premirja je nekaj, kar bomo morali še oblikovati v tem procesu 5 plus 5 znotraj komisije. Kar nekaj kršitev premirja je bilo, danes je prišlo naprimer za raketiranje pristanišča v Tripolisu in sicer pred nekaj urami. Nekje 16 raket je padlo na pristanišče, vendar so za las zgrešile tanker, z katerega so prečrpavali v tekočinjen plin. Če bi ta tanker zadeli, bi prišlo do res hude tragedije in prave katastrofe stranke vse bolj pogosto uporabljajo težko artilerijo, raketiranje, nevodene izstrelke. To pristanišče je bilo že večkrat napadeno, prišlo je tudi do spopadov v teh območjih na vzhodu Tripolisa, v Abograjnu, Alvaški. Tako da je še vedno prisotna precejšnja napetost na teh prvih bojnih linijah. Kljub vsem temu pa obe strani še vedno trdita, da boste skušali ohraniti doseženo premirje. Druga zadeva, ki jo spremljamo z veliko mero alarma in mislim, da smo bili v javnih sporočilih zelo neposredni. Rekli smo, da gre za očitno kršitev embarga Združenih narodov na orožje, zato pozdravljamo tudi odločitev, ki je bila sprejeta včeraj na zasedanju ministrov Evropske unije za zunanje zadeve. To je nujno potreben prvi korak. Libija je dejansko preplavljena z orožjem, država dejansko ne potrebuje dodatnega orožja. Gospod predsedujoči, vi ste prej omenili to, da to orožje prečka libijsko mejo, Že več let smo priča temu, kar seveda ogroža celotno sahelsko regijo in izpostavlja države v Sahelu nasilju in terorizmu. Potem je tu še humanitarna situacija, tudi to spremljamo zelo pozorno. Življenja običajnih državljanov v Libiji so ogrožena, eden od štirih so ogroženi 1,8 milijona ljudi v Libiji je bilo prizadetih zaradi krize in toliko ljudi potrebuje humanitarno pomoč. To je skoraj da tretjina nelibijskih migrantov in beguncev. Napadi na civiliste in civilno infrastrukturo, zlasti zdravstveno infrastrukturo v Tripolisu, ne pojenjajo. V letu 2019 so se podvojili po napadu na Tripolis aprila lani. Več kot 194 tisoč ljudi je bilo izgnanih iz svojih domov v območju Tripolisa, odkar se je konflikt začel aprila. Skoraj da 350 tisoč ljudi ostaje na teh mejnih območjih. Ti ljudje so resnično ogroženi, grozi jim, da jih bodo razselili. Bi lahko počasi zaključili, prosim. Ja, zaključujem. Mi se bomo še naprej ukvarjali z vsemi tremi področji. Najavili smo tudi začetek političnega dialoga, tudi ta bo potekal v Ženevi, začne se 26. februarja. Sicer v predstavniškem domu v libijskem parlamentu obstajajo precejšna razhajanja glede tega. Mi pozivamo parlament, da okrepi svoje delovanje in da spoštuje zahteve po preglednem demokratičnem procesu, ko gre za izbiro predstavnikov, ki bodo sodelovali na tem sestanku. Imamo svojo kvoto za ta sestanek, mi bomo uporabili svojo kvoto za to, da zagotovimo tudi enakopravnost med spoloma, manjšinami, organizacijami civilne družbe, da se bodo tudi ti predstavniki lahko sestali znotraj skupine v Ženevi čez devet dni. Hvala lepa, zdaj sem pa zaključila. Najlepša hvala za te informacije. Gospod Džili. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V veliko čast mi je, da sem danes popolno lahko tu z vami, še posebej pa me veseli, da sem lahko z vami danes, po tem, kar se je včeraj zgodilo na svetu za zunanje zadeve. Za nas je bil to izjemno pomemben trenutek. Verjetno ste slišali visokega predstavnika Borela v parlamentu, ko je rekel, da bo predano delal, kar zadeva Libijo. Tudi general Gracijan je rekel, da je to konflikt, ki je nam geografsko najbliže. Od Evropske unije se pričakuje, da bo odigrala vlogo v Libiji, večjo vlogo, kot smo jo uspeli odigrati do sedaj. Mislim, da je zdaj nastal prostor tudi za nas iz dveh razlogov. Stefan je to že omenila. Gre za nov proces, ki se je začel. Videli smo, kaj se je zgodilo v Berlinu in po Berlinu. Druga zadeva pa je, da se je zdaj oblikoval nov prostor zaradi tega močnega, enotnega sporočila, ki ga Evropska unija pošilja Libiji. Glede Berlina. V Berlinu se je zgodilo nekaj zelo pomembnega v ključnem trenutku in sicer v trenutku, ko je v Libiji prišlo do tega, da se je kar kopičilo število pobud. Združeni narodi so imeli svoje zamisli, to je podprla tudi kanclerka Merkel, da bi torej zdaj sprožili ločen proces. Zdaj se je oblikovala ta mednarodna struktura, mednarodni ščit oziroma dežnik. Gre za proces, ki poteka znotraj Združenih narodov, mi kot Evropska unija pa smo ta proces odnegdaj v celoti podpirali. Prednost tega je, da lahko tudi druge pobude vključimo v ta berlinski okvir. Zato je visoki predstavnik že od samega začetka trdil, da podpira berlinski proces in da si resnično želi, da bi dosegli kaj otipljivega? Mi smo se želeli osredotočiti na dve ključni, nujni prednostni nalogi. Berlinska izjava ima 54 točk, če se prav spomnim, dolga je, pokriva več področji, ampak začeli smo najbolj, z najbolj nujnimi, torej izvajanje embarga na orožje, oblikovanjem prekinitve ognja oziroma spostavitev prekinitve ognja. Na to smo se osredotočali od kar je visoki predstavnik nastopil svojo funkcijo. Verjetno veste, da je 10. januarja sklical tudi posebno oziroma izredno srečanje politično-varnostnega odbora Rekel je, da moramo podpreti Združene narode in tudi berlinski proces v teh kontekstih. Naloga ni bila enostavna, veliko občutljivih točk je treba upoštevati. Včeraj pa je bila sprejeta soglasna odločitev, da se sproži nova operacija v sredozemlju. Gre za zračno satelitsko in pomorsko operacijo. Vse tri zmogljivosti bo zajemala, gre za operacijo, ki je drugačna od operacije Sofija. Operacija Sofija bi se tako ali tako iztekla sredi marca. Tu pa gre za misijo z drugačnim mandatom. Osredotočala se bo predvsem na izvajanje embarga Združenih narodov na orožje. kaj želimo doseči, k čemu smo se zavezali. Rekli smo, da želimo na naslednjem svetu sprejeti odločitev, torej nekje do 23. marca. Same modalitete misije bo treba še opredeliti. Upoštevati bomo morali tudi različne poglede. Politična volja obstaja poleg tega pa smo države članice zdaj poslale enotno sporočilo vseh 27 držav. Preučujemo že možnosti, kaj lahko storimo bolj nasplošno tudi na drugih manj nujnih področjih, ki se omenjajo v berlinskem procesu. Mi odločno podpiramo Združene narode, če naštejem kakšen primer. Mi ponujemo finančno podporo za vse tisto, kar Združeni narodi počnejo v Ženevi. Zelo nas je spodbudilo tudi to, da zdaj lahko počnemo nekaj, kar je še nedavno bilo nemogoče. Obe strani smo zdaj združili, imamo predstavnike v kontekstu 5 plus 5. Zdaj se pogovarjajo o konkretnih rešitvah, kako zagotoviti prekinitev ognja. S tem bomo na nek način tudi nagradili vse delo Stefani in tudi drugih kolegov. Zdaj imamo zagon, trenutek je pravi, Stefan je povedala, kakšna je trenutna situacija na terenu, ta res ni najbolj spodbudna. Slišala sem celo, da so nekateri rekli, kot da obstajata dve različni situaciji, ena vezana na berlinski proces, druga vezana na realno stanje na terenu. Ampak v Berlinu smo se vsi močno potrudili, zdaj pa moramo biti potrpežljivi, čakati moramo na rezultate, pa res, da je tudi odgovornost različno porazdeljena. Tako kot Združeni narodi smo tudi mi z tega vidika zelo zadovoljni. Veseli smo, da je Varnostni svet prejšnji teden uspel sprejeti resolucijo. Ta resolucija jasno poziva k prekinitvi ognja. Resolucija tudi odločno obsoja večkratno kršenje embarga na orožje. kaj se dogaja v Ženevi. To, kar se dogaja v Ženevi, je zelo spodbudno in nedvomno želimo tudi mi odigrati aktivno vlogo pri vsem skupaj. Prvo sporočilo, ki smo ga posredovali v tem oziru, visoki predstavnik Borel ga je posredoval na konferenci v Berlinu tretje srečanje visokih uradnikov mehanizma za nadaljne spremljanje bomo organizirali v Bruslju. V Minhnu so se sestali v nedeljo in sicer prvič, zdaj pa bomo v Bruslju preverili, kaj vse se je v takrat zgodilo. E, tora, e, ora je rotišen, kjer je žgala in to lo. Hvala lepa. Besedo pa zdaj predajam gospodu Galerju. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za komentarje iz Ženeve in Bruslja. Povedati moram, da me nekoliko moti, da govorimo zdaj o tem, kajti. Točka se imenuje nadaljni ukrepi po konferenci v Berlinu izvajanje embarga na orožje za Libijo. Govorili smo o premirju in tako naprej, ampak eh, ne vem, ali nam lahko predstavnici kaj povesta tudi o izvajanju embarga, kajti jaz imam kar nekaj vprašanj glede tega. Embargo je sicer bil sklenjen in sprejet, ampak moje vprašanje je konkretno. Namreč je to območje, ki ga želimo nadzirati, kaj pa je z ladjami iz Rusije in Turčije, bomo tudi to nadzirali, kajti to sta dva največja dobavitelja orožja, kaj pa z kaj pa je z drugimi ladjami, naprimer zasebno podjetje Wagner, oni imajo uh, plačance iz Rusije in kako je z Egiptom, kako je z nadzorom na letališčih v Tripolisu, v Bengaziju in na drugih vojaških letališčih je bilo to mišljeno, kaj pa države v zalivu. Kakšna je zdaj ta zaveza, tudi varnostni svet je to potrdil in zanima me, kako bomo zdaj to izvajali. Koliko ladi bo za to skrbelo in kako bomo prisotni na terenu. Zanima me, ali je zdaj to tako dogovorjeno. Zanima me, ali je premirje mišljeno tudi tako, da zdaj ne bo več novega orožja, ki bi bilo uvoženo v to državo. No, jaz imam še vedno zelo veliko vprašanj v zvezi z izvajanjem tega embarga na orožje. Hvala. Hvala lepa, gospod Peters. Hvala, gospod predsedujoči. Rad bi se zahvalil obema govornicama za te informacije. Tri vprašanja imam. Prvo vprašanje. Udeležba Turčije v Libiji. Pošiljajo enote, vojake, zanima me, kako to vpliva na odločitev Turčije, da bi želela doseči napredek tudi pri berlinski konferenci. Drugo vprašanje podobno kot je vprašal že kolega. Kako boste nadzirali izvajanje embarga? Embargo je enostavno izvesti, ampak kako boste to nadzirali? V Libiji je že tako ali tako veliko orožja. Zato me zanima, na kakšen način boste v praksi izvajali nadzor nad izvajanjem embarga. Tretje vprašanje. Rekli ste, da bi utegnilo v Libiji priti do bančne krize, če sem prav razumel. Ali se je mogoče temu izogniti, če pa dejansko pride do bančne krize, kaj lahko storimo? Gospa Neumann. Najlepša hvala. Hvala lepa obema govornicama za celovito predstavitev situacije v Libiji. Se pa strinjam s pomisleki gospoda Galerja. Nas bolj zanima, kaj počnemo za to, da bi izvajali ta embargo. Še dve konkretni vprašanji. Najprej me zanima, ali ste seznanjeni, preko katerih poti tihotapijo orožje v državo. ali veste, kje se nahajajo te poti? Večina orožja za haftarja se pretihotapi po kopnem. Kolikor vem, ste se bolj ukvarjali z eh, ladijskim in letalskim prevozom. Kaj pa je z kopenskim prevaženjem orožja? Ne vem sicer, kakšna je glavna naloga misije, ampak vseeno me zanima, kaj počne, ali nadzira situacijo, ali blokira tiste, ki kršijo embargo, ali se nalagajo sankcije tistim, ki kršijo embargo, ali se zbirajo tudi informacije v zvezi s tem, da v Evropi proizvedeno orožje pride do. Libije, tudi preko Katarja ali katere druge države. In še vprašanje v zvezi z časovnico za ta mandat. Kdaj naj bi ta misija postala operativna? Glede na trenutno časovnico, to nas zanima tudi z vidika dela v parlamentu. Gospod Azmani, hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa, gospe Williams in gospe Jeli za predstavitev. Situacija v Libiji je nedvomno kompleksna. Veseli smo, da je bila včeraj sprejeta odločitev, kot je bila sprejeta. Gre za nujno odločitev. Nujno je bilo storiti ta prvi korak v zvezi z Libijo. Vprašanje za gospod Williams. Rekli ste, da je to dober prvi nujni korak, ampak zanima me, kakšen bi po vašem mnenju moral biti drugi korak. Še eno vprašanje. pri tej misiji bomo lahko stvari spremljali iz zraka in z morja. Kaj pa na kopnem? Ali bomo lahko spremljali tudi, kaj se dogaja na kopnem v Libiji? Hvala lepa. Tudi sam bi imel še eno vprašanje za zaključek. Malo pred konferenco v Berlinu je bil sklenjen memorandum o razumevanju med libijsko vlado in Turčijo. Tam se omenja vojaško sodelovanje med Tripolisom in Ankaro, omenja pa se še en okvir in sicer gre za sporazum o ekskluzivni gospodarski coni oziroma območju za obe državi, to pa je očitno kršenje pravic Grčije kako menite, da se bo izvajal ta sporazum med Libijo in Turčjo, kako bo vplival na državljansko vojno v Libiji in kako bo to vplivalo tudi na odnose z Grčijo? Ms. Williams, prosim. Gospa Williams. For four minutes štiri minute. Uh, sure. Dobro. Se bom dotaknila vprašanj, ki se mi zdi, da zadevajo mandat Združenih narodov in misije Združenih narodov. Embargo na orožje, kršenje embarga na orožje. Kot sem že povedala, odločitev, ki je bila sprejeta včeraj na svetu ministrov za zunanje zadeve, je nujen prvi korak kajti do zdaj se ni kaj dosti spremljalo izvajanja tega embarga. Vemo, da je večkrat prišlo do kršitev. Naj vas opomnim na obsežno poročilo panela strokovnjakov izpred nekaj let, kjer je natančno in podrobno predstavljeno kdo je kršil embargo, poimensko izpostavljajo države, ki so kršile embargo, ampak potem ni nobenega follow-upa, ni nobenih nadaljnih ukrepov, nismo naložili nobenih sankcij tem državam. Tako da praktično ni zagotovljeno nobeno prevzemanje odgovornosti. Zato moramo prenehati s to vrstnim zagotavljanjem orožja plačancem, tujim borcem, tujim silam v Libiji. To je še posebej pomembno, zlasti v primeru, da nam bo uspelo doseči celovit in trajajoč dogovor o prekinitvi ognja. Kriza je razširjena vse posod v regiji. Res je, da veliko stvari pride v Libijo preko kopnega, preko morske meje in tudi preko zračne meje. Zato moramo poskrbeti za celovito spremljanje, potrebujemo celovit mehanizem v ta namen. Kar zadeva vse države, ki se zdaj umešavajo v Libiji, naše sporočilo bi moralo biti, dvignite roke z Libije, umaknite se, nehajte se umešavati pomagajte pri oblikovanju celovite trajnostne rešitve za libijski problem. Ta država je že devet let pahnjena v krizo, ima hude težave. Mi smo seveda hvaležni za vse tisto, kar je bilo doseženo v Berlinu. Berlinski sklepi, UNSMILOV, operativni dokument, resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov, vsi združujejo bistvene elemente libijske problematike zdaj se usporedno dela na vseh treh področjih in vsako področje krepi drugo področje, takoj ko se kaj premakne naprej. Zdi se mi, da imamo zdaj res najboljšo priložnost za to, da se lotimo tudi teh potalnih gonilnih sil, zaradi katerih prihaja do tega konflikta. Hvala. Yes, ja, hvala lepa. No, skušala bom povzeti to, kar ste rekli. Glede teh jasnih načinov dela nimam odgovora danes. Včeraj je bilo to obravnavano na podlagi političnega dogovora med 27. Sedaj pa bomo takoj začeli z razpravami v varnostnem odboru, zato da bi določili vse načine dela. Ne vem kakšen bo mandat misije, vemo samo, kakšni so splošni cilji. Šlo bo za nadzor, izvrševanje, no začeli smo s tem, da bo šlo bolj za nadzor, kot pa za izvrševanje. To je bolj realno. Ampak videti moramo, kakšnih stikih bomo tudi z OZN-om e iz tega vidika gledano in kako bo tudi z vzpostavitvijo neposredne vezi tudi, ko gre za to skupino strokovnjakov, ki ste omenjali. In ti strokovnjaki imajo bolj kot mi tudi to nalogo kazanja s prstom in eh, to počnejo zelo učinkovito. Kaj ti veliko je kršitev in te prihajajo s strani to lahko rečem. Slišali smo različna imena tu v dvorani in to so imena ljudi, ki so v tem odboru. Potem imamo tudi možnost uporabe sankcij, razen ko govorimo o državah. In o tem tudi govorimo. In to je veliko bolj eh, zapleteno vprašanje, to izvrševanje sankcij. Ampak smo povezani tudi s predsedstvom in tudi na diplomatski ravni se trudimo za to, da bi bili v stiku s tistimi državami, ki so bistvenega pomena za reševanje krize v Libiji. Potem to, kar ste rekli, ja, nadzorujemo tudi morje, ampak orožje prihaja predvsem po kopnem in z letali. Ja, to, da imamo plovilo v morju, pomeni tudi rabo radarjev. No, konkretno, fizično gledano, si nikoli ne bi mogli predstavljati, da bi imeli misijo eh, nadzora na zelo dolgi kopenski mej med Libijo in Egiptom. To sta dve suvereni državi in ne moramo nadzorovati celotne kopenske meje tam. Ampak vojaški strokovnjaki so pa vendarle prepričani, da je tu kar nekaj odvračilnih možnosti preko morja z rabo satelitov in tam lahko ugotovimo, kako je s tih otapljanjem. Potem imamo tudi memorandum o soglasju med Libijo in Turčijo. Mislim, da tega ni treba komentirati na najvišji ravni Evropske unije smo slišali izjave od 12. decembra na Evropskem svetu. Sporočilo je bilo zelo jasno. In tudi sklepi Evropskega sveta so bili jasni. Zlasti pri tem memorandum o soglasju, kjer gre za kršitev sovrenih pravic držav članice Evropske unije, to ni skladno z mednarodnim pomorskim pravom in to ne more prinesti pravnih posledic. Hvala lepa.